dnevnem redu in sicer gre za razprave o primerih kršitev človekovih pravic de demokracije načela pravne države. Prva točka je Kambodža, predvsem primer Kima Soke. Prva govornica pa je avtorica uh, gospa Barbara Lohpihla hvala. Od komunalnih volitev e, junija je prišlo do e, hudega nazadovanja na področju človekovih pravic in procesa demokratizacije v Kambočji. Situacija je eskalirala v avgustu, ko so zaprli Kima Soka e, z napadi na neodvisne medije in na civilno družbo. Ta razvoj je treba videti pred ozadjem. Eh, volitev, ki bodo julija 2018, bati se je, da se bo situacija še naprej poslabšala. Brez večjega mednarodnega pritiska in upora kmalo ne bo več nobene tolerance na strani kamboške vlade za kritična mnenja, za demokratične razprave in za ljudi, ki branijo svoje temeljne pravice. EU mora dosledno in z veliko pozornostjo opozarjati na eh, kršitve človekovih pravic. EU podpira komboš, kamboško vlado s trgovinskimi preferencijali. Če pa eh, se bo nadaljevala ta situacija, mora EU premisliti o trgovinskih odnosih s Kambodžo. Hvala. Naslednji na vrsti gospod David Martin za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. V zadnjih mesecih smo za, žal videli veliko poslabšanje na področju človekovih pravic eh, v, jugo, v jugovzhodnem delu Azije in kar tri eh, približni so danes na dnevnem redu. Kambodža ni nobena izjema. Eh, in pravzaprav je še posebej obžalovanja vredno, da je tam prišlo do poslabšanja na področju svobode izražanja mnenja, demokracije, človekovih pravic in pozivam eh, Kambodžo, da izpusti politične zapornike, da zagotovi, da bodo politične stranke in politiki imeli možnost, da um, sodelujejo v volitvah, tako da bodo to svobodne volitve. Moramo opozoriti Kambodžo na to, da smo pomemben partner 400 milijonov evrov od 2014 do 2020 eh, prejemajo, imajo trgovinske preferencijale, zato ker smo um, unija vrednot in želimo, da bi tudi Kambodža spoštovala te vrednote, ki jih zagovarjamo. Hvala. Naslednja je na vrsti gospa. Marie-Christine Vergien za eno minuto, prav tako avtorica. Hvala, gospa predsedujoča. Kambodža je del tistih držav, za katere Evropski parlament vedno kritizira kršitev človekovih pravic in sicer se stvari zelo slabo razvijajo, to smo že večkrat rekli um, želim, da je treba opozoriti na vse kršitve človekovih pravic in da um, moramo upošljivati tudi ekonomske in socialne pravice ob človekovih pravicah. V Kambodži je veliko korupcije, multinacionalke, tudi evropske, tam ustvarjajo velike dobuč, dobičke. Um, um, in to vodi seveda tudi do, eh, tega, do velikega preseljevanja, ker prihaja do prilaščanja zemlišč. In Po drugi strani se kaznujo tisti, ki kritizirajo te pojave in mi moramo opozoriti tudi na to in sicer v tem delu sveta, kjer prihaja do največjega notranjega seljevanja, preseljevanja ljudi. Hvala lepa. Gospa Beržija, Sedaj pa je na vrsti naslednji avtor in sicer gospod Notis Marjas. Eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. E, politično vzdušje v Kambodži se je poslabšalo. Opozicija in e, zagovorniki človekovih pravic so preganjani in razen tega prihaja do samovoljnih sodb, sodišč to enostavno ni spremljivo. Tudi predsednik vlade posega v sojanje in zauzima stališče do postopkov do sodnih postopkov. Torej potrebujemo politični sistem, ki bo pravilno deja, deloval in treba je zagotoviti delovanje pravne države in seveda tudi svobodo medijev. Uh, Predvsem pa se je treba posvetiti tudi prilaščanju zemljišč. 56 odstotkov um, um, celotne površine je pri, predmet prilaščanja zemljišč. To se dogaja v številnih državah in ni spremljivo. Evropska unija mora posredovati v Kambodžo sporočilo, da ne bomo nadaljevali trgovinskega sporazuma s Kambodžo in da Kambodža ne mora uživati teh privilegijev brez spoštovanja človekovih pravic. Hvala. Gospod Marjas, naslednji pa je na vrsti, naslednji avtor in sicer Petras Ostrevičius. Hvala, gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica, kolegice in kolegi. Najprej želim um, pozdraviti eh, delegacijo kamboške opozicije, ki je danes tu v dvorani želim se vam zahvaliti osebno za boj, za pluralizem in za demokracijo v Kambodži. Um, že tako dolgo. To, kar se dogaja v zadnjem času v Kambodži, nas vedno bolj uznemirja. Namesto, da bi izkoristili priložnost, ki jo eh, dajejo volitve, ki eh, bodo 2018, namesto, da se gre po poti sprave, spoštovanja človekovega dostojanstva in temeljnih pravic, namesto, da se sprejmejo ukrepi za zmanjšanje korupcije in revščine, vidimo, da prihaja do represije eh, neodvisnih medijev, civilnih civilne družbe in opozicije. Vse to je treba takoj ustaviti. Kim Mosoha in drugi politični zaporniki, treba jih je takoj izpustiti. Samo Rajnci in drugi po desetletjih trpljenja je treba storiti toliko za trajen mir, za pravo spravo in za boljše življenje v Kambodži. Hvala. Voilà. Hvala. Gospod Astrebičius, ali sprejmete modri karton? Gospoda Tremoza, hvala. Hotel sem vprašati kolego, gospoda Ostrovičius, ali se strinja z dejstvom, da bi EU um, naslednje leto lahko poslala uradno misijo za opazovanje volitev, da vidimo, ali eh, bo prišlo do izboljšanja situacije. Hvala, kolega, za to vprašanje. Mislim, da je to zelo aktualna tema. Nismo imeli opazovalne misije pri zadnjih občinskih volitvah, vendar za splošne volite 2018 upam, da bo s tesnim sodelovanjem službo za zunanje delovanje in z delegacijo v Pnompimu, naj bi bili prisotni kot opazovalci na teh volitvah, tako da bi zagotovili čim večjo preglednost in odgovornost. Hvala še enkrat za to vprašanje. Hvala. Sedaj pa zadnji avtor, Tune Kilam. Beseda je vaša. Hvala. Gospa visoka predstavnica pridružujem se kolegu Ostrovičiusu in ga podpiram, kar zadeva to opazovalno misijo. In eh, želim pozdraviti tudi komboško opozicijo tu. Ta prisotnost danes je zelo pomembna. Samo pred 11 dnevi je bil aretiran vodja opozicije Kim Soka in eh, grozi mu zapor. Zelo zaskrbljeni smo, da. Eh, v Kambodži ni prišlo do demokratičnih sprememb in da mnogi voditelji opozicije so v zaporu, vključno z dvema poslancema. Druga skrb je napad na neodvisne medije. Pred desetimi dnevi je Eh, Kambodža Daily morala zapr, zapreti in tudi radijske postaje so uh, zaprle. Zato pozivamo vlado, da pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami zagotovijo pravičen eh, demokratičen prostor za opozicijo, tako da bodo volitve lahko zrcalile voljo večine kambuškega prebivalstva. Najlepša hvala. Hvala. In sedaj za skupino ELS poslanec Stanislav Pulčak, eno minuto, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz prisrčno pozdravljam predstavnike kambuške opozicije v dvorani. Um, aretacija Kima Suke in očitek izdaje um, vele izdaje je res zelo hud, predvsem tudi eh, odšitek zarote stujci. To je nekaj enkratnega in to ni pozitivno. Če dolgoletni predsednik vlade eh, govori o tajni zaroti ZDA, potem se mi zdi, da gre za izjavo, ki nikakor ni v skladu s pravno državo. In opozicijo v Kambodži moramo podpriti, moramo jasno povedati, da eh, nam tako ravnanje ni všeč in da smo proti, da se na ta način vpliva na politični boj. In podpiram tudi delegacijo v Kambodži. Hvala. Sedaj pa postopek Catch the IP se jih je prijavilo. Gospod Pospišil je na vrsti prvi. Eh, hm? Hvala, gospod predsedujoči. Podpiram to resolucijo, o kateri bomo glasovali danes, kajti eh, situacija v Kambodži se slabša iz dneva v dan. Um, režim um, pod tem premjerem nikoli ni bil demokratičen, ni bil v skladu s pravno državo in aretacija vodja, vodje opozicije je vič, višek eh, tega, kar eh, se je zgodilo v zadnjem času. In predsednik vlade eh, je celo grozil z razpustitvijo opozicijske vlade. Torej, pred naslednjimi volitvami bi lahko razpadla ta opozicijska stranka in tako volitve nikakor ne bodo poštene. Evropska unija mora zelo pozorno spremljati potek volitev v Kambodži. Če eh, bo do razpoščene opozicijske stranke, se bojim, da situacija nikakor ne bo uh, um, v skladu s kl klasičnimi volitvami, kot smo jih vajeni. Naslednji je na vrsti Fabio Massimo Castaldo. Prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej želim prisrčno pozdraviti um, kamboško opozicijo tu v dvorani in jih vabim, da ne popustijo, da nadaljujejo ta boj proti nedemokratičnim um, odločitvam, ki jih sprejima vlada um, um, torej, obtožba bele izdaje v zvezi s Kimom Soko um, je um, um, ena od številnih aretacij voditeljev opozicije v tej državi in politikov. Um, in razen tega gre seveda tudi za prilaščanje zemlišč, kar spodbuja vlada. In zato Eh, pozivamo k temu, da se spremeni odnos do opozicije in do civilne družbe, tako da bodo omogočene demokratične volitve v naslednjem letu in pozivamo visoko predavnico, da oceni, ali obstajajo pogoji za. Um, To, da se tja pošle opozovalna misija za volitve. Tako da um, vsi seveda upamo na boljšo prihodnost za to državo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 v Kambodži aretiran. Kljub temu, da je deloval v skladu z ustavo, sedaj mu grozi 13-15 let zapora. Ogrožen je tudi Kambodža Daily, eden izmed zadnjih kritičnih eh, časopisov. Pod pritiskom so opozicijske organizacije, ki so se dobro odrezale na volitvah junija. Režim, ki je tam vzpostavljen že leta 1985, pa se boji, da bi lahko izgubil oblast. Prosimo za izpust aktivistov opozicije in pa za spoštovanje demokratičnih pravil. Hvala.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 opozicijska stranka je trn za premija, kajti ta stranka je prozahodna. Ehm, njen predsednik pa želi, da bi to bila diktatura. Kambodža je bogata država za številnimi naravnimi viri in želim si, da bi lahko ljudje tam živeli miroljubno življenje. Kajti to je res država velikih eh, možnosti in tukaj pozdravljam tudi predstavnike opozicije iz Kambodže. Hvala. Zadnji je gospod Venta pani przewodnicząca! wysoka pani przedstawiciel! koleżanki i koledzy przedstawili już gospa visoka predstavnica že večkrat smo govorili o problematičnih razmerah v kambodži to velja tudi za opozicijo za kema soka opozicija ima vedno večjo podporo dobro se je odrezala tudi na regionalnih volitvah No, zakonik o strankah eh, pa kaže na to, da so kršene osnovne pravice in še nek element je tukaj izredno pomemben, predvsem za podeželske prostore. In sicer gre za pridobivanje sladkorja velikih podjetij, to je pravzaprav čisto. Čista kraja zemljišč, gre za prevzem zemljišč, eh, ki so dosedaj bila obdelo, obdelana na tradicionalen način. Treba je zagotoviti človekove pravice in osnovne svoboščine, recimo svobodo izražanja in pa svobodo združevanja. Samo potem bomo lahko sodelovali s Kambočo. Hvala lepa. Zdaj pa še v imenu Evropske komisije dobi besedo gospa visoka predstavnica Frederika Mogherini. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prejšnji teden je bil zelo žalosten teden za občutljivo demokracijo v Kambodži. To je bil tudi žalosten teden za svobodo medijev in za kamboško ljudstvo. Aretacija Kema Soka 3. septembra, torej vodja opozicije in pa zaprtje Kambodžija Daily je eh, pravzaprav eh, samo še dodatek k dolgem seznamu kršitev. Gre za kršenje svobode medijev, za zaprtje radijskih postaj, aretiranih je bilo veliko pripadnikov opozicije in pa aktivistov civilne družbe. Jasno je, da gre za nevarno politično eskalacijo. To kaže na to, da je treba zagotoviti prostor za civilno družbo in za neodvisne medije ter za demokratično družbo v luči volitev, ki bodo potekale naslednji teden. Um, Sodni procesi proti ehm, političnim aktivistom, nevladnim organizacijam so politično motivirani. Uh, Potem uh, vsi veste, da je Evropska unija večkrat pozvala kambroške oblasti naj izpustijo kema soka. V začetku leta smo to že jasno povedali, ko je Kambodža dvakrat spremenila zakonnik o političnih strankah. Uh, vključili so določbe, ki bi lahko vodile do uh, Eh, enostranske razpustitve političnih strank. In to bi vrglo senco na naslednje volitve, prav tako bi to postavilo pod vprašaj izid teh volitev. V zvezi z volitvami. Veste, da je Evropska unija ponudila podporo v vrednosti 10 milijonov evrov Mm, to je bilo namenjeno za volilno reformo, predvsem za boljšo registracijo v volilnem registru. Um, skušali smo izboljšati te postopke, prav tako smo Kambođi ponudili eh, pravno pomoč in pa civilno pomoč in ponudili smo misijo za opazovanje volitev. Mm, spremljali bomo posodobitev seznamov volivcev, Mm, ta posodobitev se začela 1. septembra, prav tako nameravamo poslati v Kambodžo misijo za opazovanje volitev. Evropsko predstavništvo tesno sodeluje z evropskimi veleposlaništvi in pa drugimi mednarodnimi predstavniki in uh, dejavni bodo tudi pri volitvah. Kamboške oblasti smo večkrat pozvali naj zagotovijo pogoje za uh, svobodne in pregledne, zakonite volitve. To bi dvignilo tudi zaupanje eh, tamkajšnjih voljivcev. Mm, Kako sem že rekla, je kamboški parlament spremenil zakonik o političnih strankah in eh, vem, da se je izrazila nekaj pomisleko z vizi s tem, da bi na naslednjih volitvah tja poslali volit, eh, misijo za opazovanje volitev. Če bo volilni proces transparenten, če nas bo vlada povabila, bomo seveda razmislili o tem, da tja pošljemo misijo za opazovanje volitev za nacionalne volitve, ki bodo potekale julija naslednje leto. Politični dogodki v naslednjih mesecih bodo ključnega pomena za našo odločitev o tem. Evropska unija in pa države članice so podprle obnovo in razvoj te države že od vsega začetka. Imamo pomembno razvojno sodelovanje v Kambodži, imamo večletne eh, razvojne programe 2014-2020. Vsi naši programi so seveda predmet tesnega spremljanja in pa dialoga z vlado treba je spoštovati človekove pravice in demokratična načela. To je predpogoj za našo razvojno politiko in v tem smislu spremljamo situacijo v Kambodži. Razvojno sodelovanje v, z Kambodžo je dolgoročno zastavljeno, zato bi vsakršno odpoved takšnega sodelovanja morali pozorno oceniti, predvsem, ko gre za njegov vpliv na ranljive dele družbe in ko gre recimo za dostopanje otrok do šol. To so naše glavne prednostne naloge. Veliki deli kamboškega prebivalstva so še vedno zelo ranljivi in še naprej bomo tesno spremljali takšno situacijo in z razvojno pomočjo bomo pomagali prebivalstvu. Kambodža je dobila dostop do evropskih trgov v okviru scheme vse razen orožja. To se raj služi kot pomemben zagon za gospodarstvo te države. In kljub eh, geografski oddaljenosti je danes Evropska unija danes največji izvozni trg Kambodže. No, seveda pa ni razvoja brez človekovih pravic in demokratičnih jamstev, zato še naprej eh, po vseh možnih kanalih se zauzemamo za spremembe, ki so potrebne v tej državi. Evropska unija je pripravljena sodelovati z Kambodžo, ko gre za konsolidacijo njene demokracije in pa gospodarsko rast. Oblasti v tej državi pa mora seveda sprejeti vse potrebne korake.